tudi njegova mati je jasno povedala, da si želi, da bi mirovni proces potekal naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ernst Strasser je odstopil z mesta evropskega poslanca in sicer z 24. marcem 2011. V skladu s pravilom 2 odstavek 1, Evropski parlament to sprejema in prav tako odpira prost sedež. Gospa Renen se je odpovedala svojemu sedežu v Evropskem parlamentu in sicer s 1. aprilom 2011 v skladu z odstavkoma 1 in 3 pravil oziroma poslovnika parlamenta. Parlament to upošteva in oznanja nov prost sedež. Avstrijske oblasti so me obvestile, da gospoda Štraserja nadomešča gospod Pirker in sicer z 31. marcem 2011. Pozdravljam novega kolega in opozarjam, da v zvezi s členom 3 odstavkom 2 poslovnika velja, da dokler ne bodo preverjene uh, dokler ne bo preverjena dokumentacija kandidata in dokler ne bo uložil vse potrebne dokumentacije, vključno z pisno deklaracijo, bo gospod Pirker lahko sedel v parlamentu in bo užival tudi vse pravice evropskega poslanca. Ali je gospod Pirker tukaj? Pozdravljeni. Pozdravljeni. gospod Madlener želi nekaj povedati ali gre za postopkovno vprašanje? Da, gre za postopkovno vprašanje. Dit parlament verlaten hebben wegens hun corruptiepraktijk. Gospod Strasser in drugi, ki so zapustili parlament, so bili obtoženi korupcije. Ali bi bilo možno da takšnim ljudem ne bi izplačevali dnevnic. Če je nekdo obdolžen korupcije, bi morali še vedno dobiti takšna nadomestila. Prosim, bodite pozorni na to. E, proszę pana, e, na pewno rozstrzygniemy tę sprawę i dziękuję. Hvala. To bomo prav gotovo preučili in hvala, da ste na to opozorili, kar zadeva vprašanje. Nisem bil pripravljen. Hvala. Gospod Masip, postopkovno vprašanje. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Govorili ste v imenu nas vseh, ko ste od ZDA zahtevali, da omilijo smrtno kazen in jo spremenijo v doživljansko ječo. To pa ne bi smelo pomeniti, da si mi prizadevamo za to, da bi ljudje doživljensko tičali v ječi. Ne, mi si prizadevamo za proporcionalno kaznovanje. Hvala. To vprašanje zahteva svojo razpravo. Mislim, da ni mogoče odločitve sprejeti kar tako. Dobro. Nadaljujem.